Monsieur le Président. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, nadaljujemo zasedanje. Zapisnik z včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen, ima kdo kakšne pripombe, kot vidim ne, torej lahko ta zapisnik sprejmemo. Na dnevnem redu imamo pet predlogov skupne resolucije in sicer o Iranu, zadeva širi.